Good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, gospe in gospodje. 32 članov in članic je že tukaj v dvorani, tako da lahko začnemo z današnjim sestankom. Prva točka na dnevnem redu je glasovanje. Ali imate vsi svoje glasovalne kartice? Da. Bomo začeli z glasovanjem. In sicer najprej v prvem poročilu. To je poročilo gospoda Valkarsela Sisa, kohezijska politika ter raziskovalne in inovacijske strategije za pametno specializacijo. Te strategije so pomemben element reformirane kohezijske politike od leta 2014 do 2020, ker podpirajo tematsko koncentracijo in strateško načrtovanje in programiranje eh, evropskih eh, strateških in investicijskih skladov. Prav tako eh, se spremlja izvajanje na terenu, s tem so okrepljene priložnosti, zato da se ustvari rast, ki temeli na znanju, ne samo v dobro razvitih območjih, ampak tudi na podeželskem območju. Februarja je gospod Valkarsel predstavil to poročilo. Do 25. februarja smo vložili 137 predlogov sprememb. Poročevalec predlaga tudi številne kompromisne predloge sprememb. Preden bomo glasovali, Me zanima, če si poročevalec želi spregovoriti. Želite besedo, gospod Varkarsel? Hvala. Hvala, gospa predsednica. Zelo nakratko se bom uh, oglasil. Prisrčno se zahvaljujem vsem, ki ste prispevali k temu poročilu s svojimi predlogi sprememb, s svojimi idejami. Na ta način je izvorno besedilo uh, zdaj veliko bogatejše. In zato Še enkrat iskrena zahvala vsem, ki ste podali svoje ideje za to, da je to besedilo danes boljše. Hvala. Hvala. Bomo kar glasovali. Odstavek 1. Predlog spremembe 26. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis 5. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 31, 31 torej, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe je 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe je 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 56 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 63 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. Predlog spremembe 64 za, proti, vzdržani, sprejeto, oprostite. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 71. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 72. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 73. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Predlog spremembe 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 83 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 84 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 85 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 88 za, proti, vzdržani, sprejeto. 89 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 90 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 100 za, proti, vzdržani, sprejeto. 101 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 102 za, proti, vzdržani, sprejeto. 103 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 104 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. 105 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 106 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 107 za, proti, vzdržani, sprejeto. 108 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 109 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 110 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremljiv 114 za, proti, vzdržani, sprejeto. 116 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 121 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 122 za, proti, vzdržani, sprejeto. 123 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 124 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 127 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 128 za, proti, vzdržani, sprejeto. 129 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejem je 133 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Predlog spremembe 133. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. Jasno je bilo. 134, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 135 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 136 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 137 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa navedbe in uvodne izjave. Ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Dva za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava enajst za, proti. Oprostite, gre za vodno izjavo A, predlog spremembe 11. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe 12 pri vodnih izjavah za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava D, predlog spremje 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava D, predlog spremembe 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa še končno glasovanje o celotnem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Čestitam gospodu Valkarselu. Zdaj pa gremo naprej. In sicer poročilo o izvajanju tematskega cilja za povečanje konkurenčnosti majhnih in srednjih podjetij. Eh, izvajalno poročilo odbora o tematskih ciljih za povečanje konkurenčnosti MSP-jev po členu 9.3 uredbe v skupnih določbah se osredotoča na glavne izzive pri izvajanju tematskih ciljev. Tematskega cilja 3 pri programiranju analizira se tudi izvajanje sinergije. To poročilo ocenjuje, kako uspešno je izvajanje cilja 3 in kako se pri tem upošteva ustrezne investicijske prioritete ter eksante pogojevanje. Gre tudi za upoštevanje eh, kriterijev za izvajanje. Poročevalec je, gospod, je gospa, poročevalka je gospa Amato. 171 predlogov sprememb je bilo vloženih. Poročevalka predlaga tudi številne kompromise. Gospa Damato, želite besedo? Gospoda Mato je tukaj. Da, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi se ledila vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega eh, poročila, eh, ki smo si ga močno želeli. Upam, da bo vse šlo dobro. Upam, da bo vse šlo dobro da uh, smo vključili vse uh, predloge sprememb v takšni ali drugačni obliki. Mislim, uh, da je to dobro poročilo. Hvala lepa. Hvala, še gospa Krel se želi oglasiti. Samo kratko prošnjo imam. Nekaj predlogov sprememb je, kjer so navedene številke, ne pa tudi vir teh številk recimo, ko gre za zunanjo trgovino Evropske unije. Če bodo predloge sprememb sprejeti, eh, prosim za tehnični pregled, eh, potrebno je navesti vire teh številk. Okay. The, you, you, you mean... Dobro. Mislite številke, ki so vključene v poročilo ali številke na glasovalnem seznamu? The, äh, the endorungs... O predlogih sprememb govorim, recimo predlog spremembe 37 navaja številke, ne navaja pa tudi virov teh številk. Mislim, da eh, če je to vsebinsko v redu, eh, potem se s tem povsem strinjam, ampak vire je potrebno navesti. Torej prosim, da sekretarjat eh, izvede tehničen pregled tega besedila in mogoče bi lahko tisti, eh, ki so predlagali te predloge sprememb ali pa poročevalka to razjasnili, ampak eh, mislim, da z napačnimi številkami ne moremo na plenarno zasedanje. Well, we have a problem now. No, zdaj pa imamo problem. Če sprejmemo poročilo danes, ne bomo več mogli v njem ničesar spreminjati. tak je zdaj kontekst eh, te razprave. Danes imamo že glasovanje o tem poročilu. O kontekstu in o vsebini zdaj ne moremo razpravljati. Äh, Ampak povsem normalno je, eh, da se na plenarnem zasedanju reče, da so potrebni določeni tehnični popravki. Mogoče lahko uh, gospa Damato to na kratko pojasni. Uh, meni se to zdi problem, ne vem, odkot te številke. In uh, tega uh, tudi ne morem preveriti. Zato mislim, da je potrebno to uh, preveriti. Predloge sprememb so povsem v redu, ampak številke je potrebno tehnično preveriti. In če sem to rekla pred glasovanjem, mora biti to na vse zadnje tudi mogoče ali ne. Ok, thank you. Dobro, hvala. Hvala. Gospoda Mato, lahko pojasnite te zadeve, ta vprašanja v zvezi s predlogi sprememb? Lahko povem kolegici, da smo. Uh, zabeležili vse eh, številke, sekretarjat je pri tem eh, pomagal. Eh, če kolegica želi še dodatna zagotovila in to posem razumem, potem ji lahko pošljem ustrezne dokumente, tako da boste natančno videli, odkot te številke izvirajo. Je to v redu za vas, gospa Karel? Da. Gospoda Mato je pripravljena poslati vse te podatke vam in vsem drugim, ki jih to zanima. Poslala vam bo torej vire številk, ki se omenjajo v poročilu. Zdaj pa smo pripravljeni za glasovanje. Hvala vsem. Bomo začeli. Kompromis ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto predlog spremembe 40, a ta postane brezpredmeten. Kompromis 2. Torej, kompromis 2 je na vrsti za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 55. Kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. Kompromis štiri za. Želite preveriti prejšnji predlog spremembe? Dobro, 55, kar glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj smo pri kompromisu številka štiri. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? Predlog spremembe 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? Prav. Preverjamo predlog spremembe 67, kar glasujte, prosim. Devalt izkoristite. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Dva dela sta pri tem kompromisu, ponovili bomo glasovanje. Dva dela pri kompromisu 9, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 78 v dveh delih. Ne. Glasovali bomo samo v prvem delu, kdo je za. Kompromis sedem je na vrsti, se popravlja predsednica. Kompromis sedem. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis osem, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. To ne more biti možno bomo preverili kompromis 8. Elektronsko glasujemo. Devet izkaust. Konec glasovanja. Seveda je bil ta kompromis sprejet. Saj gre za kompromisno besedilo. 99 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremi 101. Želite besedo? Nismo glasovali o prvem delu 78. predloga spremembe. Po mojem glasovalnem seznamu bi morali eh, glasovati o tem, če je sprejet kompromis 6. Torej, da je pokrit samo drugi del predloga spremembe 78. Da. Prav imate, no, vračamo se na kompromis sedem. Prav imate, gospa Krel. Smo pri predlogu spremembe 78, tam imamo glasovanje po delih in moramo glasovati o drugem delu. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili elektronsko glasujemo o prvem delu predloga spremembe 78. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa smo pri predlogu spremembe 101. Se strinjate? je vse v redu, dobro, 101. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 121 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13. Glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Kompromis 14. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 134. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 15. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 16. Za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 156 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. Prav, preverjamo predlog spremembe 156, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 157. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 158 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 168 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa navedbe. Ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Dve, za, proti, vzdržani, sprejeto.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 sprejeto. Predlog sprememb 15 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Predlog spremembe 15 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj smo pri kompromisu 22. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremljajo 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremljajo 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 31 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili. Predlog spremembe 37, eh, elektronsko glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 38, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 39, za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Zdaj pa končno glasovanje elektronsko. Kar glasujte, prosim. The vote is closed. Konec glasovanja. In poročilo je sprejeto. Čestitke, gospoda Mato. We, we continue now. Tako, zdaj pa gremo naprej z dejavnostmi, učinkom in dodano vrednostjo Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji med letoma 2007 in 2014. Yes. Employment committee is the responsible committee. Pristojni odbor je odbor EMPL. Ampak uh, ker smo tudi mi pristojni za pripravo mnenja, smo bili poprošeni za to. Besedilo temelji na poročilu, mm, ki ga je pripravilo neodvisno združenje leta 2013 in pa leta 2014. Gre za dva dokumenta, ki temeljita na podatkih, ki so jih poslale države članice in v katerih se skuša ugotoviti, kakšen je učinek na Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji in v kolikšni meri smo to izkoristili. Gospod Tamaš Dojč je poročevalec pristojen za to mnenje. Januarja je mnenje predstavil na zasedanju našega odbora. Do roka je bilo vloženih 48 predlogov sprememb. Poročevalec pa je uspel eh, izpogajati tudi pet kompromisov. Glasovanje v odboru za zaposlovanje bo potekalo junija. Tako, zdaj pa bomo glasovali mi, in začeli z kompromisom ena. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog dve. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis dve. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe devet. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis tri. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, sprejeto. Deset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Na 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 17 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Predlog 16. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 18. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 19. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 20. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 21. Za, proti, vzdržani, zvrnjeno. Predlog 22, 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 38. Tu imamo ustni predlog spremembe, ampak poročevalca ni tu. Izvolite. Hvala, predsednica. V imenu poročevalca Tamaša Dojča bi podal ta ustni predlog spremembe, ki je tehnične narave. Lahko ga najdete tudi ob koncu izvornega eh, glasovalnega seznama, ampak v tem besedilu ga ne vidim. Tako da, če želite, lahko to tudi preberem. Dobro, bom prebral. Zato, da bi povečali eh, učinkovitost sklada in da bi se čim prej zmanjšalo število nezaposlenih delavcev, pozivamo evropske institucije ter lokalne in regionalne oblasti, da poenostavijo in pohitrijo postopek odločanja in da zagotovijo pravočasna plačila iz sklada upravičencem. Kajti poprečen postopek traja 303 dni, kar je 10 mesecev. To je predolgo, to moramo nujno skrajšati, kajti samo tako lahko dosežemo eh, želen učinek. Hkrati povdarjamo, da moramo eh, pomagati državam članicam pri doseganju hitrejših postopkov in pa tudi eh, združevanju vseh podatkov iz vlog. Hvala. Najlepša hvala. Ali kdo nas pretuje temu ustnemu predlogu spremembe? Ne. Dobro, potem pa glasujmo o predlogu spremembe 38 ob upoštevanju ustnega predloga spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 39 za, proti, Vzdržani, sprejeto. Predlog 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 43 pros, eh, pro, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. Mm, preverimo predlog spremembe 43. Glasujem elektronsko. The vote is closed. Koniec głosowania. Zavrneno. Predlog spremembe 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 46. Ja, 46. Zato, ker je bil 45 umaknen. Torej 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o celotnem mnenju, glasujemo po imensko, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto. Najlepša hvala. Tako, zdaj pa gremo naprej z naslednjim glasovanjem. In sicer je odbor Tran pripravil poročilo, oziroma pripravil poročilo o boljši povezanosti in dostopnosti prometne infrastrukture v srednji in vzhodni Evropi. Odbor regij mora pripraviti mnenje. Tu imamo interes, ker gre za transportno infrastrukturo, ki je pomembna za raz, eh, regionalni razvoj in ker gre tudi za sredstva iz sklada za regionalni razvoj, ki pomaga pri izgradni eh, infrastrukture. Naš poročevalec, gospod Celer, je 17. marca v odboru regije predstavil svoje mnenje. Do eh, roka je bilo vloženih 51 predlogu sprememb, prav tako pa se kompromisi še pripravljajo. Gospoda Cedera ne vidim v dvorani, tako da bomo šli kar na glasovanje. Začeli pa ja, nekaj, nekaj smešnega manjka. Ja, njegov duh je tu v dvorani, vsekakor. In ob prisotnosti duha poročevalca začnimo glasovati. Kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dve, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe osem, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog devet, za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za. Aha, glasujemo v dve deli, dva dela ima kompromis 4. Prvi del najprej za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejme 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 26 se opravičujem. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 32, ja, 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 46 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog 48 za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 49 za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 50 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 51 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Končno glasovanje, glasujemo poimensko. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto in tudi duh gospoda Celere nam je pri tem pomagal. Okay, we continue now. Tako, gremo naprej. Spet z duhom. odbor ITRE pripravlja mnenje glede sporočila komisije z enakim naslavom. Poročilo napredku obnovljivih virov energije. Gre za umestno oceno napredka v država članicah, ko gre za doseganje ciljev eh, glede obnovljivih virov energije do leta 2020. Gospod Omaržid, naš poročevalec, je na marčevskem sestanku našega odbora predstavil svoje mnenje. Do roka je bilo vloženih 48 predlogov sprememb, poročevalec pa je predlagal tudi nekaj kompromisov. Gospod Omrži je se je opravičil, danes ga žal ni z nami, ampak njegov duh je z nami. Začnimo z glasovanjem o osnutku mnenja. Prosim, nekaj miru. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dve, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe osem, za, proti, vzdržani, bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe osem, glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Se upravičujem. Kompromis 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog 14. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 15. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog 16. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog 17. Kjer imamo tudi prošnjo za ustno, ustni predlog spremembe strani poročevalca, bi kdo to predstavil? Ne. Veste, o čem govori ta predlog spremembe? Ali do temu nasprotuje? Ne. Potem pa glasujemo o predlogu spremembe 17 z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani sprejeto. Predlog 18 za proti vzdržani sprejeto zavrnjeno. Predlog želite preveriti? Dobro pa preverimo. Predlog spremlja 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 19. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrnjeno. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 26 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Torej, Predlog 26 glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 27. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog 28. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 38 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Predlog spremembe 38. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 45 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Predlog 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sledi končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto. Najlepša hvala. Tako, zdaj pa še, zdaj pa nov postopek v imenu skupine ELS. Gospa Maletič pripravila vprašanje za ustni odgovor z razpravo po pravilu 128 o pospeševanju izvajanja kohezijske politike. Koordinatorji so to na sestanku januarja podprli, potrdili in Posledično je to sprejel tudi odbor regije. Glede na odločitev koordinatorjev o tem postopku prihodnje, eh, pa imamo tudi osnutek resolucije, ki ga je pripravila gospa Maletič in to je bilo predstavljeno marca. Rok za ulaganje predlogov sprememb je bil konec marca, do takrat pa je bilo vloženih 47 predlogov sprememb. Politične skupine so izpogajale tudi precej um, kompromisov za današnje glasovanje. Če bo odbor danes resolucijo podprl, bo sekretarjat skupaj z ustnim vprašanjem, eh, ki ga bom prav tako podpisala kot predsednica, predložil konferenci predsednikov. Konferenca predsednikov je sprejme končno odločitev o tem, ali bo to uvršeno tudi na dnevni red plenarnega zasedanja. Zato se bomo zavzemali. Gospod Maletič, želite besedo? Hvala. Želim se vam zahvaliti, gospod predsednica, pa tudi vsem ostalim kolegom, ki so podprli mojo resolucijo. Hvala tudi za trdo delo na doseganju kompromisov, oziroma pri doseganju kompromisov in hvala tudi za to, da ste potrdili ta nov postopek. Najlepša hvala. Hvala. Zdaj pa bomo začeli z glasovanjem o ustnem vprašanju in pa pobudi za resolucijo, oziroma osnovno resolucijo. Kompromis 3 je prva stvar. Za proti vzdržani sprejeto. Predlog 13 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 19 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6, kjer imamo glasovanje po delih. Najprej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 39 za, proti, vzdržani, zavrneno. Predlog 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 47 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dve, kjer imamo dva dela. Najprej prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto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 The vote is closed. Konec glasovanja. Tako, ustno vprašanje in pa huda rezolucija je sprejeto. Ja, in pravočasno smo končali z glasovanjem. Super. Hvala vsem za uspešno glasovanje. Tako, zdaj pa gremo naprej z naslednjo točko na našem dnevnem redu. Naslednja zadeva je osnutek poročila o strategiji Evropske unije za alpsko regijo. Strategija omenja sedem držav, oziroma se nanaša na sedem držav. Pet od teh je držav članic Evropske unije, dve pa nista države članici. Oseminštirideset regij je zajetih v tej strategiji. Gre pa za regijo, v kateri živi več kot 18 milijonov državljanov pokriva tri tematske sklope: mobilnost, povezljivost eh, ter okolje in energija. Osnutek poročila govori predvsem o potencijalu evropskih strukturnih in investicijskih skladov in pa drugih možnosti eh, financiranja, ki bi lahko spodbujali tako urbane kot tudi podeželske regije. Prav tako prosim vas, da dvorano zapustite kar se da mirno, kar se da tiho. Naša poročevalka je gospa Breso. In danes bo predstavila osnutek poročila. Datum oziroma rok za vlaganje predloga sprememb je torek 26. aprila do 5. popovdne. To je to. Zdaj pa dajem besedo gospe Breso, da predstavi osnutek poročila. Izvolite. Grazie, grazie presidente. Eh, in... Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Najprej bi vas rada spomnila, da eh, sem eh, pozabila k prvemu členu poročila dodati eh, tudi eh, temo upravljanja. To je ena izmed eh, štirih točk te strategije. Se upravičujem, ampak s predlogi spremem bomo to popravili. Poročilo, kot ste omenili, zadeva prvo makroregionalno strategijo, ki se ne nanaša na pomorsko ali rečno območje, ampak eh, na eh, alpsko območje. Tukaj ne gre zgolj za alpska območja, ampak tudi za predalpska območja. Torej eh, gre za velik strateški projekt, ki prvič vključuje gorska območja in pa izjemno razvita območja, ki ta alpska območja obkrožajo. Ravno iz tega razloga, ker je vključenih toliko eh, regij 48, toliko držav 7 in toliko prebivalcev 80 milijonov, je ta tema tako pomembna. Zato je pomembno tudi, da zagotovimo uporabo eh, evropskih skladov. In eh, te sklade moramo uporabiti za razvoj tega območja. Zelo pomembno pa je tudi, da različne evropske vere, ki niso namenjeni zgolj eh, tej eh, strategiji, ampak so namenjeni specifičnim programom, da tudi eh, te vere upoštevamo kot recimo obzorje Life, Kozme in tako naprej. Mnenje pravi, da mora komisija proučiti dodano vrednost glede na e, izive, e, ki zadevajo predvsem alpska območja. Nadaljna pomembna e, točka, ki se nanaša na upravljanje, je, da je potrebno parlament vključiti v vodilne organe EU-Salpa, in komisija mora igrati aktivno ulogo. Poleg tega je potrebno uvesti tudi ustrezne eh, merljive kazalnike in glede na to, da so prestolnice teh eh, držav precej oddaljene od alpskih območij, je potrebno zagotoviti, da bo upravljanje predvsem eh, v eh, rokah eh, lokalnih in regionalnih organov. Torej, potrebno je upoštevati načelo subsidijarnosti. Strategija se osredotoča na tri tematska področja najprej eh, gospodarska rast in inovacije, to je prvi stebr. Evropska investicijska banka mora v sodelovanju z Evropsko komisijo vzpostaviti posebno platformo za alpsko območje. Pri tem je potrebno uporabiti sredstva Evropske investicijske banke, pa tudi sredstva iz eh, Junkarjevega načrta potrebno je poskrbeti eh, za projekte, eh, ki bodo lahko uporabljali ta sredstva. Ne morem spregovoriti o vseh eh, posamečnih točkah, ampak alpsko območje ni le območje, kjer se ohranja tradicija, kjer je potrebno to tradicijo ohranjati, ampak je tudi območje, kjer eh, je velik potencial za inovacije, veliko je univerz, eh, raziskovalnih središč. In zaradi tega mora eh, strategija vključevati tudi to. Torej, uspodbujamo tudi sodelovanje oziroma spostavitev omrežja za sodelovanje med eh, raziskovalnimi eh, središči, eh, univerzami, pa tudi drugimi deležniki. Na ta način bi lahko izkoristili potencial, predvsem kar zadeva inovativne tehnologije. Potem eh, pa je tukaj eh, turizem in pa tradicionalne dejavnosti, eh, boj proti podnebnim spremembam. To so zelo pomembne teme, ki sem jih ravno tako izpostavila. Druga tema se nanaša na mobilnost in pa na povezave. Pri tem je potrebno upoštevati, da je promet eh, na tem področju še prav posebej zapleten eh, zaradi morfologije teh eh, področji. Lokalne povezave niso zadovoljive. Tukaj gre za križišče velikih evropskih poti. povezave med eh, tem eh, prometnim vozlom in pa eh, ostalimi območji v alpskem svetu, pa je zelo pomembna. Poleg tega se je potrebno osredotočiti na povezave, za tistimi območji, kjer eh, tradicionalnih eh, lokalnih oblik javnega prevoza ni. Upotrebiti je potrebno javna sredstva. Potem pa je tukaj eh, še problem eh, pomankanja digitalnih povezav. Če želimo, eh, da se ta območja zares razvijajo, potem je potrebno zagotoviti eh, tudi izboljšavo digitalnih povezav in sicer z javnimi vlaganji, ki so zagotovo mogoče. Torej, javna vlaganja so izjemno pomembna za gorska območja to, uh, mislim, da sem zelo jasno zapisala v svojem poročilu. In še tretja tema. Tretja strateška tema. Okolje in pa energija. Alpa, Alpe predstavljajo pomembno območje bioraznolikosti, zato uh, jih je potrebno zaščititi, hkrati pa je potrebno uvesti tudi nove ukrepe za varstvo okolja. Recimo gre za boj proti onesnaževanju okolja, kar je še prav posebej pomembno. Tudi zaradi eh, podnebnih značilnosti tega območja, ker je po eni strani za gore in po drugi strani za velike doline. Torej, podnebne spremembe eh, so nadaljna pomembna tema. Poleg tega moramo zagotoviti sodelovanje med različnimi uh, gorskimi območji. Potrebno je zagotoviti uh, povezavo med uh, različnimi uh, zaščitenimi območji. To je zagotovo področje tudi, ker je pomemben razvoj obnovljivih verov energije in to povzroča uh, velik In to predstavlja velik potencial, eh, recimo eh, uporaba vetrne energije, sončne energije eh, in tako naprej. Poleg tega je izpostavljen tudi pomen dela, ki ga upravlja center energije, oziroma služba World Glacier Monitoring Service. Eh, to je v skladu tudi z eh, zaključki konference COP21 v eh, Parizu. Gre za to, da je potrebno zmanjšati izpuste CO2, kajti to bi lahko imelo velik vpliv na ledenike. vse regije morajo sodelovati eh, pri zagotavljanju energetskih verov, kajti to eh, je velik eh, potencial, ki je zelo pomemben za vse vključene države. To so temeljne točke. Veliko časa sem vam že vzela, tako da bom sedaj počasi zaključila. Rada pa bi spomnila vse kolege, da imamo v četrtek zjutraj sejo poročevalcev v senci. In sicer želimo razpravo o tem mnenju, želimo gotoviti, ali menite, da česa nisem vključila, pa bi to morala storiti. In potem eh, bom seveda upoštevala tudi predloge sprememb. In seveda sem pripravljena vključiti nekaj točk, eh, seveda imamo tudi eh, prostorsko omejitev, zato vsega ne bom mogla vključiti. Najlepša hvala. Thank you. Thank you hvala. Tako, zdaj pa začnimo z razpravo. Najprej bodo dobili besedo poraževalci v senci pri tem poročilu in v eh, imenu ELS bo dobila besedo gospa Šmit. Izvolite. Najlepša hvala za besedo in hvala tudi poročevalki za pripravo poročila, ki ga ne samo jaz osebno, tudi kolegi iz moje skupine eh, ocenjujemo kot zelo temeljito in zelo obsežno. Na začetku smo sicer, smo sicer zagovarjali linijo, da zaradi te strategije ne sme priti do kakršnih koli dodatnih stroškov, dodatnih upravnih bremen. Pri tem še ustrajamo. In kot ste dejali tudi vi, gospa predsednica, ta strategija mm, zadeva 80 milijonov ljudi iz 28 regij in 7 držav. To pa so ljudje, prebivalci, ki se že kar nekaj časa ukvarjajo tudi z drugimi temami povezani, povezanimi z Alpami tudi v svojih regijah, v svojih državah. In zato je že skrajni čas, da te ljudi nekako v narekovajih nagradimo in sicer z podporo projektov, ki so se že začeli izvajati v teh državah. Ne samo z besedami, ampak tudi z dejanji. Vsi vemo, da brez finančne podpore to ne bo možno in zato se močno zauzemamo tudi za finančno eh, podporo tem regijam. Kot je dejala poročevalka, bi to lahko storili prek platforme, ampak eh, obenem moramo tudi države članice prepričati, da gre za sredstva, ki bodo skozi naložbe v Alpah prišle prav vsem državam članicam Evropske unije predvsem, ko gre naprimer za čez eh, alpske cestne povezave, zelo prometne povezave, ki koristijo vsem. Brez teh povezav pa tudi ni uh, sodelovanja med Južno in Severno Evropo. Prav tako si želimo še naprej uh, varovati uh, okolje, uh, živalske vrste, rastlinske vrste. Želimo si pa tudi, da bi preprečili odhajanje mladih iz podeželja v mesta, kajti v alpskih dolinah moramo ustvariti pogoje za njihovo življenje, tako da bodo lahko tam tudi delali, ne samo živeli. In zato je vsekakor potrebno okrepiti oziroma izboljšati prometne povezave, pa tudi ne nazadnje internetne, hitro pasovne oziroma čarako pasovne um, povezave. Če nam to ne bo uspelo, se bomo že v bližnji prihodnosti soočili z alpskimi dolinami, ki bodo neposeljene. Vemo, da številni kraj, ki živijo izključno od turizma, tega ne morejo početi v nedogled. Turizem je sicer izjemno pomemben in turizem je prav tako treba upoštevati, ko gre za izgradnjo prometnih povezav. Ampak mislim, da se v prihodnje ne smemo zanašati izključno na prihodke iz turizma, ampak da moramo ustvarjati tudi spodbude za različne trgovinske in druge gospodarske dejavnosti, ki naj bi se izvajale v alpskem okolju. In obratno, s tem omogočiti tudi ljudem, da lahko delajo v svojem lokalnem okolju in tam tudi ostanejo to, kar se mi zdi zelo pomembno v samem poročilu ali pa kar sama doživljam kot eh, pomembno. Po posvetovanju z državnimi glavarji iz Avstrije, države, iz katere prihajam, pa tudi z regionalnimi menedžerji, sem prišla do zaključka, da je zelo pomembno, da je pristop v tem poročilu bil od spodaj na vzgor in ne obratno, tako kot se to ponovadi dogaja. Ampak, kot rečeno, ljudje, ki živijo v teh regijah, v tem okolju, so lahko povedali, kaj si želijo videti v svoji eh, okolici v prihodnje. In to je najpomembnejše. Sporočevalko pa se tudi strinjam, ko pravi, da je treba v to dogajanje v največji možni meri vplesti parlament parlament mora imeti možnost sodelovanja. In upam, da bomo tu razmišljali tudi izven eh, našega občajnega dometa. In da bomo lahko tudi s tem okrepili eh, povezovanje alpskega prostora z Evropo. Alpe, alpski prostor ni pomemben samo za te države, ki so tam, ampak za celotno Evropo in njeno prihodnost. Hvala. Hvala. Naslednji poročevalec v senci je gospod Lur. Želite besedo? Aha, ne, se opravičujem, se opravičujem, pravi predsednica. Gospod Serna Džoto. Izvolite. Najlepša hvala. Eh, zelo težko izgovorljivo Ime imam oziroma primek. Najlepša hvala, gospod predsedajoče. Rad bi se zahvalil poročevalki za odlično poročilo, ki upošteva, da se mora to območje razviti. To območje je potrebno ohraniti, govorim o alpskem območju. V preteklih desetih, petnajstih letih je prišlo do velikega izseljevanja z tega območja. Namreč eh, infrastruktura je predvsem eh, pasivna. Zato je pomembno uspodbuditi produktivnost. Kot v Italiji vemo, eh, je potrebno razvijati tako jug, kakor tudi sever. Infrastruktura je zadovoljiva v dolinah, ampak ni zadovoljiva tudi za gorska območja. Tukaj gre torej za pasivno infrastrukturo in pa za razvoj aktivne infrastrukture. Na kaj pravzaprav mislim? Torej, če eh, pride do razvoja, potem uh, morajo sredstva ostati na tem območju, potrebno jih je ponovno vložiti uh, v. Uh, biotsko raznolikost in tako naprej. Zato z velikim zadovoljstvom eh, ugotavljam, da je poročevalka Breso eh, vključila veliko točk v eh, svoje poročilo. Mogoče bomo vložili kakšen predlog spremembe, ampak nič pomembnega, kajti vse je že vključeno v to poročilo. Predvsem gre za kakovost življenja tudi v dolinah. Na to uh, ne smemo pozabiti. Uh, tudi uh, sam uh, živim uh, v uh, dolini na jugu Alp in narava nam ponuja pravzaprav vse. To območje je zelo uh, močno naseljeno. Mislim, eh, da je poročevalka zelo dobro pripravila eh, to eh, poročilo. Mislim, da lahko to območje zagotovi veliko zadovoljstva. Seveda je potrebno spostaviti oziroma dokončati koridorje, z izgradnjo katerih smo že pričeli. To predstavlja veliko priložnost ne za, le za ohranitev prebivalstva na tem območju, ampak tudi za izboljšanje življenskega standarda. Thank you. Thank you very much. The next shadow... Hvala. Gospod Jakovčič, naslednji. Gospodžo predsednice. Najlepša hvala, gospa predsedojoča in dobro jutro vsem. Rad bi izkoristil to priložnost eh, in eh, bi čestitev gospe Breso za odlično poročilo. Nobenega dvoma ni, da bo to poročilo dobro in eh, veseli me, da lahko sodelujem. Jaz sem bil poročevalec eh, za eh, jadransko-jonsko strategijo in eh, glede na svoje izkušnje bi rad dejal, da ko govorimo o makroregijah, imamo načelo trojnega ne. E, namreč e, o tem bi morali resno razpravljati, osredotočiti se je potrebno predvsem na izvajanje. Pri eh, jadransko-ionski strategiji nimamo ustrezna infrastrukture, govorim o dveh, treh eh, zaposlenih, ki bi eh, bili nekje na območju, ampak nimamo dovolj finančnih sredstev. Koordinacija je zato izjemno problematična, veliko je projektov in programov, ki so vključeni v izvajanje te eh, makroregionalne strategije. Torej, nekdo mora biti zadolžen za izvajanje te strategije. To se mi zdi glavni problem. Gospod Srnočoto je govoril tudi o komunikaciji eh, znotraj alpskega območja in pa v komunikaciji med severom in jugom. Govorimo o mejnih področjih na severu in jugu Alp. Pogosto se vozim čez Alpe, kajti iz Hrvaške se z avtom peljem v Strasburg in zato um, dobro poznam to območje. Veli, mislim, da je potrebno. Uh, še veliko dela za to, eh, da bi eh, to območje izboljšali. Strinjam se vsem, kar je tukaj navedeno, tega ne želim ponavljati. Pomembni so vsi elementi, ki se nanašajo na probleme, s katerimi se srečujejo prebivalci eh, Alp. Vse to, kar je navedeno v poročilu, je povsem ustrezno, ampak zastaviti si moramo vprašanje, kako izvesti makroregionalno strategijo in kako poskrbeti za boljšo komunikacijo oziroma za boljše povezave med severom in jugom. Najlepša hvala. Naslednji poročevalec v senci je gospod Škrlec. Beseda je vaša. Gospod Čepres. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča. Tudi jaz bi se rad zahvalil poročevalki gospe Breso za njena prizadevanja. Povsem se strinjam z njo, da je izjemno pomembno, vključiti tudi učinkovito upravljanje makro regije. Kajti kot je dejal kolega, je eh, to zelo velik eh, problem. Ko mi sprejmemo neko strategijo, je potrebno poskrbeti tudi za izvajanje. In vse države, ki so članice te eh, makroregije, morajo uporabljati sredstva, ki so na voljo. Pa naj gre tukaj zdaj javna sredstva ali pa za eh, zasebna ulaganja. Vesel sem tudi, da je poročevalka navedla točke, s katerimi se posem strinjam. Eh, energija, eh, biotska raznolikost, inovacije in tako naprej. Kot poročevalec v senci za krožno gospodarstvo, Vem tudi, da je potrebno vzpodbujati krožno gospodarstvo, to je pomembno za Evropo, za Evropsko uh, unijo. In poleg tega moramo spremeniti tudi eh, pristop eh, k gospodarstvu. To je ključnega pomena za ohranitev te regije. Poleg tega ne smemo pozabiti na podnebne spremembe in eh, zagotoviti moramo ustrezno uporabo lokalnih materialov in eh, virov. In v tem pogledu je javni sektor izjemno pomemben. Malim in srednje velikim podjetjem pa moramo pokazati, da je prihodnost v zelenih delovnih mestih in v krožnem gospodarstvu. Decentralizirana proizvodnja energije je izjemno pomembna za celotno Evropsko unijo, poleg tega pa tudi za Alpsko regijo. Zato je potrebno uspodbuditi projekte, ki temelijo na inovativni tehnologiji. Vse to pa seveda prispeva tudi k izvajanju ciljev eh, Evropske unije, predvsem cilja eh, energetske varnosti. Potrebno pa je tudi spodbuditi eh, proizvajalce energije. Na ta način eh, se namreč borimo tudi eh, proti energetski revščini. Alpska regija je zaznamovana tudi z biotsko raznolikostjo, veliko je jezer, rek in tako naprej. In to dediščino moramo ohraniti za prihodne generacije. Najlepša hvala. Thank you. Thank you very much. Najlepša hvala. Gospod eh, Culo je naslednji na vrsti. Najlepša hvala. Gospa predsedojočo in hvala lepa poročevalki za vse točke, ki jih je vključila v svoje poročilo. Navezal se bom uh, na prejšnje prispevke, Alpsko območje predstavlja območje eh, velike eh, biotske raznolikosti eh, in to mora biti naše izhodišče, ko govorimo o dejavnostih za to področje. Mislim, da mora to območje postati območje razvoja za celotno Evropsko unijo. To poročilo predstavlja izhodišče, potrebno pa je mogoče spremeniti pristop, ki ga imamo do tega območja. Namreč potrebno je ukrepiti eh, dobre prakse. Ohraniti je potrebno gozna območja, potrebno se je posvetiti uporabi tal in poskrbeti za nove kazalnike uspeha pri tem je potrebno vključiti le gospodarske, ampak tudi socialne kazalnike. Pri tem moramo uporabljati realne analize, ki ne govorijo le o ohranitvi okolja, ampak tudi o ohranitvi celotnega eh, socioekonomskega sistema, od katerega so odvisne tudi naše dejavnosti. Najpomembnejše pa je, da moramo imeti pristop od eh, spodaj na vzgor. To smo že večkrat poudarili. Strategije eh, od spodaj na vzgor so torej naš cilj. Torej, eh, trajnost in načrtovanje sta pomembni točki. In to je pristop, s katerim se vsi strinjamo, mislim, glede na prispevke, ki smo jih danes slišali. Potrebno pa se je uh, osredotočiti tudi na probleme, torej ko gre za uresničevanje. Veliko krat govorimo o uporabi evropskih sredstev in to je povsem prav. Kaj ti gospodarski vidik eh, je ključnega pomena za zagon gospodarstva na tem območju? ampak tudi v tem primeru moramo razumeti cilje uporabe teh skladov, kajti jaz imam občutek, da se pogosto zgodi, eh, da se potem osredotočimo na velike projekte, velike projekte, ki eh, zanemarjajo eh, bogatstvo območja, kjer se izvaja tukaj govorim o eh, hitrih eh, internetnih povezavah in tako naprej. Pred eh, financiranjem novih projektov moramo poskrbeti za učinkovitost že obstoječih projektov. Obnovljivi vir energije recimo. Določene pobude, bi lahko vodile v špekulacije. Eh, recimo, ko eh, govorimo o eh, vodnih elektrarnah. To ne koristi ne lokalnemu prebivalstvu, ne temu območju. In še zadnja pripomba. Alsko območje pokriva zelo veliko območje, 80 milijonov prebivalcev. To je zagotovo zanimivo. Ampak tudi tukaj moramo biti pozorni. Tako zelo eh, veliko področje se srečuje z različnimi problemi. In eh, ti eh, problemi pogosto niso dovolj upoštevani. Torej, ne želim, da bi eh, sprejeli projekte, eh, ki bodo koristili enemu območju, drugemu pa ne. Najlepša hvala. Uh, hvala lepa. Zdaj bomo nadaljevali z gospod Korel. Ja, hvala lepa. Gospa predsedujoča, rada bi se zahvalila poročevalki, to je zares eh, dober osnutek in vključuje eh, številna področja, ki so pomembna za alpsko območje. Mislim, da je to zares eh, dober osnutek. Zakaj pa sem se pravzaprav javila k besedi? Dodatna finančna sredstva. To je tema, o kateri sem želela spregovoriti. Zelo pomembno je, da sredstva, ki jih namenimo iz kohezijske politike za makroregionalne strategije, da ta sredstva države članice tudi eh, ustrezno uporabijo. Poleg tega pa je potrebno pridobiti eh, tudi zasebna sredstva. Na ta način bo učinek veliko večji. Rada pa bi opozorila še nekaj. Na naslednje ne vem, ali je poročevalka v senci skupine ELS eh, to res menila, ampak eh, govora je bilo o novih sredstvih za makroregionalne strategije. Obstaja nevarnost, eh, da bomo pri tem sami spodkopali lastne načrte zmeraj se borimo za nek eh, določen pristop za kohezijsko politiko v okviru večletnega finančnega okvira. To je tretjina evropskega proračuna. Veliko uh, je eh, ljudi uh, tudi v uh, tem parlamentu, ki bi ta sredstva raje namenili za druge projekte. In če bomo sedaj znotraj kohezijske politike dejali, da želimo več sredstev za makro, regionalno uh, strategijo, bomo vzpostavili nekakšno konkurenčnost vem, da vsi želijo razviti svojo strategijo. Eh, veliko je dolgih rek in uh, mori uh, v Evropski uniji oziroma mori, ki mejijo na Evropsko unijo in zato mislim, da moramo ostati dosledni. Pomembno je sodelovanje med državami članicami spodbujanje tega sodelovanja, pa tudi z tretjimi državami, tako da bodo te države bolje uporabile vere, ki so jim že na voljo z eh, skupno strategijo. In zato mislim, da je eh, gospa Briso to zelo jasno izpostavila. Zelo eh, previdni pa moramo biti pri vprašanju dodatnih sredstev. To bi namreč zelo težko dosegli in to bi nam povzročilo kar nekaj težav pri našem delu. Thank you, thank you very... Najlepša hvala, zelo jasni moramo biti v tem besedilu, zato da bomo zagotovili, da nas bodo vsi dobro razumeli. Torej, gospod Bogovič je naslednji na vrsti. Eh, hvala za besedo. E, tudi sam najprej iskren čestitam gospe Breso za odlično pripravljeno poročilo, e, ki govori o četrti tej makroregiji, o Alpski regiji. Kot je že sama dejala, je to prva regija, ki povezuje gorska območja, kar ni nepomembno. E, vsa ostala, ostale tri makrostrategije so ob rekah ali, ali morjih govor je vedno pri takšnih strategijah o finančnih sredstvah, vendar pa eh, sam sem trdno prepričan, da je v spredju vedno nujno potrebno spostaviti sodelovanje ljudi v teh območjih. Govorimo za območja, ki so bila eh, dolga stoletja v številnih vojnah, tudi prva, druga svetovna vojna je to dobro zaznamovala ta območja in sodelovanje v teh regijah eh, ohranja te odnose med ljudmi. Prav zanimivo je, da sedaj, ko obravnavamo to makroregijo, je na avstrijsko-italijanskem prelazu Brennerju eh, velik govor o begunski krizi in tudi to je del pogovorov, ki morajo steči v okviru takšnih geografskih območij, kot je eh, alpsko področje. Zato strajam vedno pri tem, da je takšna makrostrategija bistveno več kot zgolj govor o evropskem denarju. Eh, ljudje v tem območju tudi znajo delati. To je eno najbogatejših območij na svetu, 80 milijonov ljudi, ki združuje tako tiste, ki živijo v oddaljenih območjih, v gorskih območjih, kot eh, meščane Minhna, Milana, Dunaja in podobno. Zato je zelo pomembno tudi to sodelovanje, sobivanje mesta, gora, eh, hkrati tudi priznanje ekosocialnih funkcij, ki jih upravijo takšna gorska območja, za tudi ostali del Evrope. Eh, kot vemo, iz Alp se eh, steče obilo vode širom po Evropi in ni se eno, kakšna voda kre iz Alp, eh, zato je tudi eno od zelo pomembnih področji. Kar se tiče osnovnih treh pol, mislim, da so pravilno zadeta z treh stebrov. Najprej okoli gospodarske rasti in inovacije, V tem delu, kot sem že dejal, govorimo o gospodarsko eh, živem območju, naprednem eh, cela vrsta inovacij in vsega je v tem območju. Eh, pri GOK-u pa govorimo o gorskih območjih, je nujno potrebno tudi vzpostaviti sodelovanje, sobivanje tako z varovanjem območja, kakor tudi z gospodarsko aktivnostjo, bodi se z turizmom, kmetijstvom, gozdarstvom ali ostalimi gospodarskimi vejami. Vekolikor ni gospodarske aktivnosti v gorskih območjih, ni poseljenosti. In mislim, da je ena ključnih naših nalog, da zagotovimo tako za alpsko področje, kot za ostala gorska območja po Evropi, eh, da <clears throat> bodo ta območja živa, poseljena in toliko časa eh, se bodo tudi razvijala. Mobilnost in povezljivost zagotovo Eh, že ta trda infrastruktura, kot so železnice, ki lahko spravijo z cest obilo tako tovornega prometa, kako tudi potniškega, pa do konec koncev moderne infrastrukture, eh, kjer se tudi delo nadaljavo preko elektronskih sredstev opravlja lahko v najvišji ležečih mestih, krajih, vekolikor so dobre povezave. Kar se tiče <clears throat> okolja in energije, kot sem že dejal, je to območje soočeno z zelo velikimi vplivi Eh, podnebnih sprememb, vidimo, kako se meje ledenikov višajo v gore, eh, kako eh, v različnih toplejših zimah brez snega, kar naenkrat energija, hidroenergija, kjer je ogromno teh rek, ki stekajo se iz Alp, tudi izkoriščenih za njen vodni potencial za proizvodno električne energije, se kar naenkrat spremenijo režimi vode, Po drugi strani pa seveda eh, sodobni obnovljivi viri, kot so veter, eh, energija, ki omogoča to razpršeno, razpršeno energetsko oskrbo v teh območjih, pa vse do eh, priložnosti, ki jih tudi kmetijski in gozdarski sektor ponujata v, na, tem, na tem področju obnovljivih virov. 25. in 26. januarja je bil začetek te strategije na Brdu pri Kranju v Sloveniji, ki v prvem letu predseduje Eh, predseduje eh, tej skupini in moram reči, da sem bil prav vesel, ko sem videl 400 udeležencev, tudi sam sem prisostoval iz mnogih eh, pokrajin, regij iz tega področja in ustanovljena je tudi že ta upravljavska struktura. Mislim, da se ravno danes sestanejo prvi odbori tu v Bruslu in verjamem, da bo ta strategija in to področje zloživo delovalo. Konec koncev je pa februarje bilo že vsega, 20 let, odkar je bila sprejeta Alpsko konvencija, konvencija o varovanju Alp in to sodelovanje v tem območju sicer v malce ožjem obsegu poteka že zadnjih 20 let, tako da sem trdno prepričan, da bo ta strategija in upravljanje te strategije zelo uspešno eh, in zagotovo se bodo pogovarjali še o marsičem drugem kot o samo evropskem denarju, ki pa je zagotovo tudi veliko krat preko različnih skupnih projektov lažje dosegljiv, koliko se ljudje dogovorijo in imajo skupne načrte. Thank you very much. Najlepša hvala. Če nihče več ne želi besede, potem bom dala besedo predstavnici Evropske komisije. Thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, najprej bi se rada zahvalila gospe Breso za odlično poročilo in tudi za priporočila s katerimi se lahko povsem strinjamo. Poudarek je bil dan eh, trem točkam in te točke se zdijo pomembne tudi nam. Najprej upravljanje te strategije, vprašanje financiranja in pa povezava med eh, komisijo med eh, strategijo, ki ni namenjena le eh, gorskim območjem, ampak tudi vsem območjem, ki ta gorska območja obkrožajo. Torej gre za integrirano strategijo, ki povezuje gorska območja in pa predalpsko območja in ki upošteva tudi vse okoljske vidike. Evropska komisija mora seveda prevzeti svojo odgovornost, pripravljena je igrati pomembno vlogo pri eh, strateški koordinaciji. Poleg tega pa želimo povdariti tudi, da ta strategija izhaja iz eh, močne pripravljenosti držav in regij. Torej potrebno je povdariti, da je pomembna zagotovitev človeških in pa finančnih virov, tako da eh, bomo lahko to strategijo tudi ustrezno izvedli. Seveda se strinjamo, da mora Evropski parlament igrati zelo pomembno vlogo pri izvajanju te strategije. Imamo zelo dober predlog za vključitev eh, parlamenta v izvajanje te strategije. Kar pa zadeva financiranje te strategije, gre tukaj za eh, dve različne oblike financiranja. Po eni strani gre za financiranje projektov, eh, strategija ni nov skupek programov. Ta strategija nima lasnih sredstev, ampak mora vključiti vse različne programe. Več kot 24 programov kohezijske politike je na tem območju. Gre torej za boljšo povezavo vseh teh projektov, ki že potekajo in za strateško povezavo. To lahko lahko uh, storimo z uh, ustreznimi kriteriji, s pomočjo katerih bomo lahko izbrali uh, projekte, uh, ki uh, so uh, najbolj uh, primerni za to regijo. Ti projekti, ki se že izvajajo, lahko tudi prispevajo k um, tej strategiji. Potem pa je tukaj financiranje upravljanja upravljanja te strategije in uh, tukaj uh, imamo čez Atlantsk, eh, čez uh, mejni program, ki naj bi zagotavljal upravno podporo tej strategiji, ampak seveda so ta sredstva omejena in priporočamo, da Evropski parlament stori to, kar je že storil v primeru preteklih treh strategij. Zagotoviti je potrebno sredstva iz lastnega proračuna za financiranje študij in pa eh, pobud eh, te strategije. In na zadnje še, kar zadeva tematske cilje. Ta strategija ima tri tematske cilje. Tukaj pa je še četrti cilj, ki ni eh, tematski in to je upravljanje. Glede na strukture, ki že delujejo v regiji, je za nas ključnega pomena, da vzpostavimo boljšo povezavo med vsemi temi strukturami, tako da se bomo izognili podvajanju financiranja in da bomo uporabili vse, kar nam je že eh, na voljo na boljši način. In to je, po mojem mnenju, ključnega pomena za to strategijo. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Breso, ali želite zaključiti to razpravo? Eh. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Veliko je bilo prispevkov in. Uh, nekateri eh, prispevki so bili eh, dokaj eh, podrobni in o tem bomo razpravljali na seji poročevalcev v senci. Vendar pa bi rada spregovorila o nekaterih ključnih točkah te razprave. Najprej je potrebno povdariti, da ne gre za dodatno financiranje Kohezijska politika ima na voljo veliko sredstev in se mora osredotočiti na izvajanje strateških ciljev. Na to je opozorila tudi predstavnica Evropske komisije. Potrebno se je izogniti podvajanju ali pa razpršitvi sredstev. Lokalni in regionalni organi morajo biti vključeni v konkretno upravljanje strategije. In zagotoviti morajo tudi človeške in organizacijske vere za usklajevanje. Menim pa, da postaja vedno bolj pomembno, predvsem z vedno večjim številom eh, makroregionalnih strategij, da eh, Evropska investicijska banka eh, predstavi različne pobude za strateška vlaganja, kot recimo za strateški načrt, ki ga je predlagal Juncker, najprej boš, najbrž po takšnih načrtov še več. Potrebno je spostaviti platforme za financiranje, tukaj ne govorimo o dodatnem financiranju, ampak eh, za eh, zasebna vlaganja, za eh, bančna vlaganja in tako naprej. To je nadaljna pomembna točka in o tem bomo še podrobneje razpravljali. Poleg tega mislim, da Je potrebno govoriti tudi o strateških temah za Evropo in pa za svet, govorimo o podnebnih spremembah, o e, eksperimentalnih projektih, kolega je govoril o krožnem gospodarstvu in zato e, mislim, da lahko uporabimo tudi sredstva iz različnih e, evropskih skladov, ki niso e, nujno namenjena temu območju, ampak so namenjena eh, temam, ki so pomembne tudi za to območje. Potem pa je mogoče vključiti tudi druga gorska ali pa ne gorska območja, eh, ki se ukvarja s podobnimi temami. Obzorje 2020, Kozme in tako naprej so programi, ki bi ravno tako lahko zagotovili sredstva ali pa Life recimo. To je zelo pomembno za eh, te tri glavne teme, ki se pojavljajo v okviru te strategije. Ko govorimo o financiranju, ne govorimo o novem financiranju, ampak o sposobnosti boljšega usmerjanja eh, sredstev. Pri tem eh, se je potrebno osredotočiti na platforme za ulaganja. Te platforme mora spostaviti Evropska investicijska banka. Zahvaljujem eh, se eh, tudi Evropski eh, komisiji. Zato, ker je spoštovala željo Evropskega parlamenta in želi konkretno sodelovati pri upravljanju. Za Evropski parlament je izjemno pomembno, da je vključen eh, v ta postopek, ker želimo bolje razumeti eh, potrebe, ki se tukaj pojavljajo. To zadeva le, ne le to območje, ampak tudi številna druga območja. Bolje je potrebno izkoristiti potencial, ki se ponuja v okviru evropske zakonodaje. Bolje je potrebno izkoristiti evropska sredstva. Veliko prispevkov se je osredotočalo tudi na promet. Veliko je že odobrenih eh, projektov, eh, ki eh, niso del te strategije, gre za eh, čezevropske prometne povezave. Potrebno je spodbujati eh, tudi eh, te projekte, hkrati pa je potrebno poskrbeti za boljšo povezavo celotnega območja alpskih in eh, predalpskih območjih številni ste izpostavili težave na področju prometnih povezav. To je strateškega pomena za makroregije. Namreč v sprotnem primeru bo ta makroregija eh, ostala izolirana. In to je po mojem mnenju ključnega pomena. Potem pa je tukaj tema upravljanja. Komisija, Evropski parlament in države članice se morajo z tem ukvarjati. Potrebno pa se zavedati tudi, da je to veliko območje, da to ni le gorsko območje pa eh, tudi nile območje dolin. Torej prvič eh, skušamo spostaviti strukturiran dialog med dolinami in gorami. Torej, eh, tudi to je potrebno upoštevati pri načrtovanju projektov. Seveda se bodo pojavili konkretni projekti in potrebno bo poskrbeti za usklajevanje. Ampak zavedati se moramo, eh, da imajo regije eh, skoraj da vse zakonodajne pristojnosti in eh, da so regije tiste, ki upravljajo z evropskimi sredstvi. Na njih se torej nanaša kohezijska politika in te regije morajo pokazati, da so sposobne vzpostaviti učinkovito upravljanje. In da so sposobne izkoristiti velik potencial, ki se ponuja. ta strategija je strategija za določeno regijo in ta regija mora izkoristiti eh, svojo sposobnost upravljanja eh, in svojo operativno sposobnost. Seveda je še veliko drugih. Uh, točk, veliko drugih predlogov je bilo podanih, deloma bodo vključeni tudi v predloge sprememb. Seveda bom poskušala upoštevati vaša mnenja in pa vaša vprašanja. Zapisala sem si vse, kar ste eh, povedali in seveda bom to poskušala vključiti. Mislim, da lahko v zaključek povem, da bi morda morali s komisijo razpravljati tudi o temi upravljanja. Kako eh, ta način upravljanja spremeniti, tako da bi eh, bolje vključili eh, parlament. In to ne velja zgolj za to strategijo, ampak tudi za morebitne strategije v prihodnosti. Najlepša hvala. Thank you, thank you, Mrs. Hvala. Hvala, gospa Breso. Rok za predloge sprememb pa je ob petih popovdne v torek 26. aprila. In se oglaša gospa Breso, v torek bo tudi srečanje poročevalcev v senci ob devetih do povdne. Dobro, srečanje poročevalcev v senci v torek do povdne in rok za vlaganje predlogov sprememb prav tako v torek popovdne. Zaključili smo z razpravo o tej točki na dnevnem redu. Nadaljevali pa bomo z izmenjavo mnen z gospo Zoboni, ki je generalna sekretarka Eurocities. Je že prišla? As a part of our annual scrutiny program kot del našega letnega programa preverjanja smo povabili organizacijo Eurocities k nam, da nam spregovori o različnih temah, še posebej o urbani razsežnosti kohezijske politike. Tukaj gre za omrežje večjih evropskih mest. Člani so izvoljeni iz lokalnih in regionalnih e, organov večjih mest v Evropi. Danes je v tej organizaciji združenih že eh, okrog 130 eh, večjih evropskih mest. Prav tako je pridruženih 40 partnerskih mest, ki predstavljajo več kot 130 milijonov državljanov v 35 državah. Imajo sistemske, sistematske forume in prek njih organizirajo številne dogodke, imajo dejavnosti, izmenjavajo informacije in ideje. In pripravljajo tudi dokumente, v katerih so izrazili močno podporo za inkluzivno politiko in odprto politiko do mest v Evropski uniji. Ukvarjajo se tudi z izzivi Evropske unije, osredotočeni so predvsem na mesta in uh, skušajo prispevati uh, Eh, k politikam v partnerstvu z evropskimi institucijami. Gospa na Lisaboni je danes z nami, predstavila nam bo glavne prioritete, ki jih želi organizacija Eurocities vključiti v kohezijsko politiko, še posebej za obdobje po letu 2020. Gospa Boni, eh, govorite lahko o čemrkoli želite eh, in nam predstavite delo svoje organizacije. Hvala. Thank you very much. Pozdravljeni. Hvala, da ste povabili mojo organizacijo EuroCities, da vam predstavimo naše delo. Številni nas že poznate, kajti v zvezi z urbano agendo in tudi drugimi temami smo se že oglasili. Hvala še enkrat za povabilo. Zelo pozdravljamo vašo odprtost, odprtost odbora regi, da nam prisluhne. Želim pa spregovoriti o trenutnem obdobju in tudi o prihodnem obdobju. Na kratko bi najprej povedala nekaj o urbani agendi Evropske unije. O tem smo že izrazili svoje mnenje in vidim, da je tukaj tudi poročevalka. Prav tako ste vi imeli razpravo o tej temi, zato bi rada podala nekaj sporočil o tem, kako se stvari razvijajo naprej. Eh, Eh, kakšen je svežen iz Amsterdama. Verjetno vsi poznate ta postopek. Eh, tudi nizozemsko predsedstvo vam je spregovorilo o tem. No, govorila bom torej o tem paketu iz Amsterdama in o obdobju potem. Nekaj ključnih sporočil. Besedilo, kakršno je danes, to je zaenkrat osnutek eh, Amsterdamskega pakta. Torej, to besedilo je dobro po našem mnenju. Zadnjih 20 let eh, so že potekale razprave o evropski urbani agendi. In mislim, da je to besedilo veliko bolj konkretno od vsega, kar smo videli v preteklosti. Prej so bile razne deklaracije, izjave in tako naprej, ampak zdaj so države članice prvič pripravljene eh, združiti svoje moči na temo urbanega. Držav članic. Eh, ni več strah tega, da si prizadevamo za neko urbano politiko. Prej eh, so bile bolj zaskrbljene v zvezi s tem tudi zaradi načela subsidijarnosti. Vaše poročilo in nem, eh, nizozemsko predsedovanje, ki je dalo nov zagon tej pobudi, ter eh, trenutna prizadevanja generalnega direktorata, vse to je zelo prispevalo k temu, da je razprava šla naprej mi smo tudi vključeni v razpravo. Stvari se zdaj zdijo obetavne, vendar pa želimo vseeno omeniti še nekaj točk. Želimo in zagotoviti moramo, da bo ta pakt prinesel konkretne ukrepe. Učinki morajo biti jasni, učinki tega, kako se bo izboljšalo življenje v mestih. Če tega ne bomo dosegli, potem ne bomo dosegli ničesar. Zdaj eh, proučujemo partnerstva in pa druge mehanizme za doseganje rezultatov. Akcijski načrti morajo izhajati iz potreb in želja mest. Torej, to ne sme prihajati iz ravni držav članic, ampak morajo pobudo dati mesta. Mm, poglejmo samo situacijo na področju eh, beguncev. Eh, mi smo tudi o tem pripravili poročilo. To so stvari, ki se dogajajo v mestih in ki zadevajo mesta. In če bomo imeli urbano agendo, potem uh, mora ta agenda izhajati iz mest. Potem uh, agenda mora biti usmerjena tudi v izboljševanje evropskih politik in upravljanja. Mm, boljše upravljanje mora biti povezano uh, z urbano agendo. Potem uh, študije učinka. Eh, na mesta. To tudi mora biti konkretno, kaj ti mesta so vključena že v fazi eksante, ko gre za razvoj ali pa revizijo politik. Na ta način bo eh, sama zakonodaja imela boljše učinke na terenu v samih mestih. Tukaj imamo v misli kakovo zraka, stanovanja, potem integracijo beguncev, migrantov in tako naprej. In urbana agenda mora zagotoviti tudi to, da bo financiranje prišlo do končnih upravičencev, do pravih upravičencev. Danes eh, se eh, dosti krat financiranje ustavi na nacionalni ravni in ne pride do končnih upravičencev. To so tisti konkretni ukrepi. Potem zagotoviti moramo, da 30. maj ne bo pomenil konec procesa, ampak začetek novega procesa. In ta drugi novi proces bo Eh, še bolj pomemben. Ko bo konec eh, nizozemskega predsedstva, kaj bomo potem naredili? To moramo tudi imeti v mislih. Mi zdaj pozivamo k temu, da se okrepi vloga Evropske komisije pri tej koordinaciji, pri urbani agendi. Potrebujemo prave vire, pravo politično. Uh, lastništvo in pa zavedanje do najviše ravni. Če gre pri enem od ciljev, urba, ciljev urbane agende za boljše upravljanje in za združevanje evropskih politik, potem je to tista upravičena vloga, ki jo želimo. In eh, želela bi slišati vaše mnenje v zvezi s tem. Tretjič, zagotoviti moramo tudi, da mesta, ki prispevajo k mehanizmom, naprimer partnerstvom, ne bodo predstavljala samo nekih izoliranih glasov. To se zdaj dogaja. Mogoče s tem niste tako seznanjeni, ampak eh, vemo, da se določena mesta zanimajo za ta partnerstva, sprašujejo, kdo bo za mizo, kdo bo sodeloval. Za nas je ključno to, da sporočila, ki jih prinesemo, da so to sporočila, ki zadevajo celotni urbani sistem če vzamemo naprimer temo beguncev, begunske krize in če bomo imeli mesta, ki bodo skupaj za mizo, ne bo šlo samo za to, eh, kaj bo naredilo posamezno mesto, Leipzig ali pa München. Gre za to, da se zagotovi, da bodo na mizi ključne točke vloga mest na splošno, da se prizna njihova vloga pri novi zakonodaji, ki se pripravlja v zvezi s to politiko, potem, da bo sredstev dovolj, da bo financiranje ustrezno naprimer financiranje za uh, integracijo beguncev. Uh, tukaj so mesta tudi upravičena in zato je pomembno, da uh, imamo prisotna tudi združenja, kot je naše. Tukaj gre za to, da se končno vzpostavi institucionalni okvir, zato da sporočila dobijo večji pomen. Uh, mesta že več let prosijo za to. Uh, Glede kakovosti zraka eh, poudarjamo, da potrebujemo bolj koordinirano politiko med DG za okolje in DG za podnebje, naprimer, ter drugimi direktorati. Ne potrebujemo samo sporočil posameznih mest, ampak želimo skupna sporočila, eh, ki jih je treba dati komisiji, naprimer, glede kakovosti zraka. Tukaj naj bi komisija ukrepala. Zagotoviti želimo tudi, da bodo predstavniki in organizacije vsi skupaj za mizo, tako ko gre za partnerstva, kot tudi ko gre za eh, spremljevalno skupino. To pomeni, da ne bomo samo opazovalci, ampak da bomo tudi odigrali svojo vlogo. Pri partnerstvih eh, ne smemo ustvarjati nekih novih mehanizmov in spet obstaja tveganje, da bomo eh, porabili sredstva za nova srečanja, za združevanje, izbiranje ljudi, za sporočila. Veliko tega že poteka eh, v okviru omrežij, kot je naše in pa druga omrežja obstajajo tudi znotraj držav članic. Poleg tega po posameznih direktoratih komisije, glede posameznih vidikov zakonodaje to moramo nadgraditi. Če želimo partnerstvo o kakovosti zraka, naj povem, da smo imeli eh, nek forum za okolje v okviru našega omrežja, 50 mest je prišlo, ki so se pogovarjala s komisijo in z drugimi akteri. In tako gredo stvari naprej. Zdaj smo v obdobju, ko mesta nimajo veliko sredstev na voljo. In če bodo porabljala ta sredstva, mora potem uh, vsaj rezultat biti jasen. To so torej tista naša ključna sporočila, ki jih želim izpostaviti tukaj v pogovoru z vami. Zadnje sporočilo, ki ga imam, pa se nanaša na države članice. V partnerstvih eh, komisija vodi igro. Države članice pa niso toliko vključene, imamo eno ali eh, dve državi na partnerstvo. In če želimo odpraviti zamaške, če želimo odigrati vlogo pri pripravi zakonodaje, potem se moramo zavedati, da je veliko ovir na nacionalni ravni. Vi kot eh, poslanci, kot odbor, ki se ukvarja s tem urbane agende, eh, lahko nekaj naredite na nacionalni ravni. Zanima me, kako boste zagotovili, da bodo države članice tudi vključene, da ne bodo igrale samo nacionalne igre, ampak bodo sodelovali celovito pri pripravi urbane agende. Poleg tega morajo odigrati uh, vlogo multiplikatorjev. Na ta način bomo zagotovili, da bo urbana agenda se razširila po celotnem urbanem sistemu v vseh državah. Toliko na kratko. To so glavne točke, ki sem jih želela izpostaviti. Želela bi si izmenjave mnen z vami o urbani agendi, eh, mogoče imate tudi kakšno vprašanje in lahko podrobneje razložim, kakšno področje lahko tudi govorimo o kohezijski politiki. Hvala, imamo že kratek seznam. Gospa Vestfal bo začela. Äh, ja. Hvala, gospa predsednica analiza. Mislim, da smo glede vprašanja urbane agende veliko krat eh, sedeli za isto mizo, se veliko krat pogovarjali in tudi takrat smo ugotovili, da je trenutek za pripravo poročila ustrezen. Vse stvari, ki si jih ti omenila, naprimer ocena učinkov, pa financiranje, partnerstva in tako naprej, so stvari, ki so tudi ustrezno zapisane in omenjene v poročilu. Predvsem zato, ker smo želeli potegniti črto pod eh, politiko urbanje, glede urbane agende, ki ni vodila nikamor. Jaz sem pa želela predvsem izpostaviti način partnerstev in pa vašo ulogo v njih. Po mojem mnenju oziroma po mojih podatkih obstaja trenutno pet partnerstev. Eh, ki, so, ki potekajo naprimer na temo migracij, izboljšave kakovosti zraka v mestih, stanovanske politike in tako naprej. V teh partnerstvih je 15 oseb, predstavniki vaše organizacije, pa tudi predstavniki številnih drugih organizacij so aktivni. Nedavno sem govorila z mm, nemško organizacijo, ki je aktivna na tem področju. In 30. maja se to ne konča, kot je morda kdo narobe razumel. Takrat je zgolj nekaj, veste, umestna točka. Delo pa se bo seveda nadaljevalo. Tudi nizozemsko predsedstvo sveta zelo dobro sodeluje na tem področju. Tudi v Amsterdamskem paktu obstaja nekaj stvari, ki so sicer nekoliko pomankljive, ki bi jih bilo treba izboljšati, ampak ki so pokazatelj, da smo na pravi poti. In kot se dejala ti, je treba tudi po tem paktu z delom nadaljevati in ga ustrezno upravljati. Mislim, da je zdaj na vrsti komisija. Komisija je bila pobudnica za ustanovitev teh partnerstv in vemo tudi, da mi nismo edini deležniki, ki bomo pri tem sodelovali. To je delo, ki bo potekalo več let. Tri leta smo slišali. In tudi po tem delu moramo doseči ustrezne cilje in pripraviti um, prikaz tega, kar smo dosegli. Tu moramo sodelovati vsi, velika mesta, manjša mesta, funkcionalna območja, Tako da bo slika res popolna. Kot rečeno, Nemško združenje mest eh, se zelo zanima za to sodelovanje. Večkrat nam je tudi mm, dejal, da ima težave pri pripričevanju posameznih partnerjev, posameznih mest, ki želijo sodelovati pri tem ker ne poznajo podrobnosti, ker ne poznajo kapacitet, ki naj bi jih uh, z sodelovanjem dali na voljo in morda bi lahko nekaj stvari povedala tudi na to temo. Komisija je vozlišče vsega tega dogajanja. Na eni strani imamo oceno učinka, na drugi strani pa potem posledice um, samega predloga, se pravi delo v praksi. Ampak te stvari moramo izkoristiti in ustvariti neke vrste nadrejeno agendo. Upam, da bo to tudi ustrezno zapisano v Amsterdamskem paktu, tako kot nekatere druge podrobnosti. Še enkrat hvala za odlično sodelovanje. Kot, rece, kot rečeno, 30 ni konec sodelovanja, ampak šele začetek. Hvala. You, Mal- hvala, gospod Maletič, izvolite. Much, hvala, gospod predsednica. Hvala, gospod Boni. Hvala za uvodne besede. Mislim, da ste povdarili nekaj zelo pomembnega. Pri izvajanju urbane agende eh, obstaja tudi ena pomankljivost. Komisija je vključena, mesta so tudi vključena, prav tako Evropski parlament. Pogrešamo pa sodelovanje držav članic in to je zelo pomembno kako naj izvajamo urbano agendo brez sodelovanja držav članic. Te bi morale sodelovati in podpirati mesta, eh, morale bi tudi harmonizirati potrebe mest na ravni držav članic. Veliko je horizontalnih tematik, nekaj tudi vertikalnih in odločitve bi se morale sprejemati v sodelovanju z nacionalnimi parlamenti in vladami. Mogoče lahko mi kot Evropski parlament eh, prispevamo tako, da organiziramo razprave z nacionalnimi parlamenti o izvajanju urbane agende. Eh, lahko bi naredili kaj takega. Eh, potem pa bomo tudi videli, kako naprej, kajti potrebujemo sodelovanje nacionalnih parlamentov in pa tudi ustreznih sredstev za izvajanje urbane agende. Hvala. Hvala, gospod Olbricht, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Dobro poznamo dejavnosti organizacije Eurocities eh, na tem področju. Vemo tudi, kako močan vpliv ima ta organizacija. Pomembno pa je razumeti tudi, da to, kar predlaga nizozemsko eh, predsedstvo, to partnerstvo, je neka oblika, ki že obstaja, ampak obstaja med posameznimi mesti. Organizacija Eurocities k temu aktivno prispeva, gre za izmenjavo med mesti, ne samo glede preteklih eh, problemov in dogodkov, ampak tudi v zvezi s prihodnostjo, z reševanjem težav. In pomembno je, da se to delo prenese na neko drugo raven. Zanimivo pri nizozemskem predlogu je to, da gre za uh, neko skupino 15 ljudi, ki predstavljajo države, članice, organizacije, mesta, komisijo in tako naprej. In mi tukaj v odboru v regiji in v parlamentu nasplošno bi morali dobro spremljati ne samo rezultate, ampak tudi samo delo teh partnerstv. Tako bi lahko izvajali neko spremljanje strani Evropskega parlamenta. Tri partnerstva že potekajo. Kot veste, imamo slovaško partnerstvo oziroma partnerstvo glede stanovanj, ki mu predseduje Slovaška. To zdaj poteka. Potem neko drugo partnerstvo organizira nizozemsko predsedstvo. Tri taka partnerstva torej zdaj tečejo. In moj predlog je, da bi od vsega začetka morali imeti možnost, da delo teh partnerstv spremljamo. če bo Evropski parlament imel jasno definirano vlogo v končni različici Amsterdamskega pakta, bo to dobro. Vem, da se o tem zdaj še pogovarjajo, kakšna bo sploh vloga Evropskega parlamenta in pa predstavnikov v različnih organih in odborih. Kar pa se tiče predstavitve gospe generalne sekretarke, Eh, bi imel dve vprašanji, ne samo za njo, ampak tudi za odbor na splošno. Pa eno pripombo imam tudi. No, najprej vprašanje. Po urbani agendi in po paktu iz Amsterdama je jasno, da je urbana agenda horizontalna. Ne gre za regionalne politike, gre za vse politike. Gre za prometno politiko, regionalno politiko, inovacije, nove tehnologije. Vse, vse je vključeno. In če je ta stvar horizontalna, potem eh, kdo bo to koordiniral? Kakšno je vaše mnenje? Komisija je rekla, da bi moralo za to biti odgovornih vsaj pet komisarjev. Če bo teh komisarjev res pet, me zanima, kdo bo dejansko to koordiniral. Ali je Evropska komisija pripravljena? eh, vzpostaviti eno točko, kjer se bodo stvari koordinirale. Eno osebo ali bodo eh, tudi kakšni posebni strokovnjaki, ljudje vključeni v, v vse skupaj. Eh, vemo, eh, kako delo poteka, kako se izvaja koordinacija, ampak dejansko koordinacija ni jasna. Tudi v poročilu Vestfal smo prosili za koordinacijo, odgovor je bil zelo političen ampak eh, mi potrebujemo praktičen odgovor, kdo bo odgovoren. To je bilo moje prvo vprašanje. Potem pa še en dvom, ki me obhaja. Eh, proces naj bi se končal 30. maja, ampak mene zanima, kaj bo potem, po treh letih. Tri leta, to je polovica leta 2016, potem 2017, 2018 in polovica leta 2019. In zaključki partnerstev bodo znani leta 2019. Kohezijska politika bi takrat morala biti pripravljena. Torej vprašanje je, kakšna bo nadgradnja eh, teh eh, treh let dela partnerstev. Ali ne bo takrat prepozno za kohezijsko politiko? Mislim, da bi vsi morali zaključke učinkov, študije učinkov pripravljati že med samim delom Če bomo to delali na koncu, bo vse skupaj zelo težko. Kohezijska politika bo takrat šla potem v drugo smer. Mislim, da je z političnega vidika to zelo zanimivo. Treba je nadgraditi in spremljati ne samo pakt iz Amsterdama, ampak tudi delo partnerstev. Danes potrebujemo že jasen odgovor, kakšen je načrt v zvezi s tem. No, ena stvar, eh, glede katere se pa ne strinjam z Eurocities, eh, to pa je eh, naslednje nekateri kolegi v tem odboru se še vedno borimo za urbano politiko. Mogoče politično to ni korektno, ampak eh, naša vloga nas kot politikov je, da potrebujemo evropsko urbano politiko, ki ne bo nasprotovala načelu subsidijarnosti. Razumem, da eh, je kompromis, da se govori o urbani agendi. Ampak prej ali slej bo treba jasno povedati, da potrebujemo tudi evropsko urbano politiko z instrumenti, ki bodo horizontalni. Eh, vse skupaj bo vse bolj kompleksno, novi instrumenti bodo potrebni. In to je vse, kar sem želel povedati. Hvala. Hvala. Gospod Van Nistelrooy, izvolite. Just, just on, on... Zelo na kratko. Eh, pred amsterdamskim svežnem smo bili nekje na vrhu tega valu, eh, ki je prihajal že eh, kar nekaj let, torej moramo biti pozitivni, dosegli smo vrhunec. In ta svežen dostikrat omenja zaveze in vključenost. To lahko uh, razumete tudi tako, da se lahko oblikuje koalicija voljnih, da lahko sodelujete tudi vi. Z Janom Olbrihtem pa se ne strinjam v celoti, ko pravi, da gre za širšo agendo. Seveda gre, ampak v naših razpravah o prihodnosti kohezije in o umestnem pregledu bi si morali prizadevati tudi za integriran pristop, kot smo to naredili z regijami In to smo naredili v okviru pogodb o upoštevanju subsidijarnosti. Zdaj pa se osredotočamo na mesta in na urbano agendo. Najte bi morali eh, pravo ravnovesje med obema ravnema. To zadeva tudi naše delo in ni treba, da čakamo tri leta. V Evropi že obstajajo različne politike, ki vplivajo na urbano agendo. Mogoče pa je ena Eh, najpomembnejših, ta, da prave politike pa ni in o tem bi se morali mi tukaj odločiti. Imamo tudi močno delegacijo, ki je šla v Amsterdam. Prisotni smo bili, razpravljali smo s svetom. Srečali smo se tudi z odborom regiji eh, in srečali smo se tukaj in o tem smo se pogovarjali v odboru. če stvari ne bodo dobro formulirane, potem moramo to povedati. Stališče parlamenta v tem trenutku ni jasno. E, Nizozemci imajo posebnega odposlanca za to e, in ta odposlanec bo potem po 30. maju odpuščen, ne bo imel več dela in takrat moramo nastopiti mi. Morali bi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 na to moramo gledati kot na eh, neko novo stopno pri političnih pobudah. Podpiram večino tega, kar je bilo povedano. Želim pa podati predlog, eh, če smem, in sicer v zvezi z delom, ki ga že opravljate. No, naj povem tako. Mi revidiramo kohezijsko politiko. To zadeva tudi urbano agendo. Tukaj gre za situacijo, ki nas eh, zmeraj vodi k izhodiščni točki naše razprave. Torej, akcijski načrti v mestih. Takoj po Amsterdamu smo sprejeli odločitev za izvedbo teh akcijskih načrtov in mislim, da je potrebno tudi prisluhniti eh, mestom potrebno je nekoliko uspodbuditi razpravo. Zavezništvo mest, ki nam bo omogočila razmišljati o novi politiki za mesta. Ne gre za naše predloge, eh, ki so že obrodili sadove, ampak za predloge mest samih. Imamo načrt Evropske komisije, imamo naše predloge kohezijska politika pa mora igrati glavno vlogo pri eh, razvoju urbane politike. Skupaj z eh, odborom regiji moramo čez šest, sedem mest organizirati eh, srečanje za mesti, tako da bomo vedeli, kako si zamišljajo svoj razvoj v prihodnosti. Na ta način eh, bi lahko poskrbeli za ustrezno eh, politiko, hkrati pa ne smemo pozabiti na Amsterdam, kajti to je pomembna dediščina. Gre za zelo dolgo obdobje. Eh, sedaj pa je čas razvoja novega pristopa k politiki razvoja mest. Najlepša hvala. Ima še kdo vprašanje? Ne? Hvala lepa vsem kolegom za njihove prispevke in pobude k tej razpravi. Seveda je zelo pomembno, da ugotovimo tudi, kakšna je vloga odbora za regionalni razvoj in vloga Evropskega parlamenta v tem postopku, s katerim se vsi strinjamo. Eh, ta postopek eh, se seveda ne bo zaključil 30. Eh, maja, ampak se bo nadaljeval in tudi mi lahko nadaljujemo skupaj z nacionalnimi parlamenti, z lokalnimi in regionalnimi organi. In organizirali smo že različne prireditve tudi z organizacijo Eurocities in upam, da bomo našli pravo pot. Program, uh... Naš uh, program spremljanja bomo tudi načrtovali v bližnji prihodnosti. Srečali se bomo s predstavniki nacionalnih parlamentov. In urbana agenda ter Amsterdamski pakt eh, sta lahko tudi na dnevnem redu na naših naslednjih sestankih. Z nacionalnimi organi bomo tudi še nadalje razpravljali, prav tako s predstavniki mest. Se želite odzvati in povedati kaj za zaključek? Izvolite. Hvala samo na nekaj točk bi odgovorila. Če govorimo o politiki, urbani politiki in to evropski urbani politiki, mislim, da smo zdaj v fazi, ko uh, si želimo vzpostaviti tako politiko in si je želimo. Če pa ne bomo ustvarili pravega upravljanja, če ne bodo vzpostavljeni pravi temelji za tako politiko, uh, In v tem trenutku se to dogaja. Pa potrebujemo neko okvir, lahko temu rečete upravljanje ali kakorkoli drugače. To je treba urediti, da bomo lahko potem eh, sposobni ustvariti neko evropsko urbano politiko, ki bo pristojna za evropske teme na tem področju. Zame je pomembno, da postajamo vse močnejši v okviru Eh, tega programa oziroma v tem okviru bi morali krepiti svoje sodelovanje in ustvarjati ustrezne temelje za vzpostavitev prave politike. No, potem ste omenjali nemška mesta. Zame je pomembno tudi, da se ustrezno uredi notranje upravljanje, da ne bomo imeli 20 tisoč mest, ampak da bo Eh, da bodo informacije transparentne in kanali, ki, po katerih bodo te informacije potekale, morajo tudi biti jasni. Eh, Naprimer, eh, ti kanali gredo od mest do teh partnerstev. In tukaj moramo dobiti neko soglasje, govorim tudi o predstavnikih omrežij, kajti ta tudi lahko prispevajo mislim, da bi morali nadgraditi to, kar že imamo znotraj nekega okvira. Ni nam treba na novo izumljati tople vode, ampak samo kanalizirati je treba ustrezne podatke, eh, potem tudi pogojevati eh, za države članice, če je to potrebno. Treba je delati na preglednosti kanalov za pretok informacij imamo 130 do 140 mest, eh, ki so vključena. Potem tretja stvar, eh, spremljanje, nadgradna nadzor, to je pomembno, vendar to ni pomembno samo na koncu triletnega obdobja, ampak tekom tega dela. Kohezijska politika je ena najpomembnejših politik, eh, za katero lahko velja metoda urbane agende. Torej, urbana dimenzija kohezijske politike mora biti okrepljena in uh, osvetljena. Obstajajo pa seveda še drugi sektori, kot ste tudi vi omenili. Uh, kar se tiče zakonodaje, naj pomenim, da zdaj smo pri umestnem pregledu proračuna in kako bomo zagotovili, da bodo sporočila mest in pa eh, rezultati upoštevani in da bodo uh, povezani s pravimi politikami. Tudi drugi akteri bi morali biti bolj vključeni, mogoče eh, neka notranja skupina, potem zakonodajna področju prometa. Eh, dobro bi bilo, če bi do tja prišle informacije iz urbane agende, ki zadevajo transport. Torej, treba je govoriti. Eh, s pravimi ministrstvi po posameznih sektorjih, ne samo z ministrstvi za urbano agendo, za urbane teme, ampak tudi za promet in druga vprašanja. Zame je to zelo pomembno, zato da bodo stvari šle naprej. Potem pa še povezava s kohezijo. Tudi v zvezi s tem imamo nekaj sporočil. Ovojnica za kohezijo je druga največja v okviru evropskega proračuna, za nas je to ključnega pomena. Veliko naložb poteka na tem področju in številne od teh zadevajo mesta. Želimo pa si izboljšav tekom različnih programskih obdobij in tekom let. In eh, vi kot člani Evropskega parlamenta. Eh, lahko veliko prispevate, hvala vam in drugim, ki ste dali zagon kohezijski politiki. Vendar pa po mojem še nismo vsega dosegli. Najprej moramo razumeti, kaj se bo zgodilo s kohezijsko politiko. Moje prvo sporočilo v zvezi s tem je, da moramo najprej dobro predvideti časovnico. Nočem reči, da je že prepozno. To je paradoksalno, kaj ti organi upravljanja zdaj začenjajo šele porabljati denar in to dve leti potem, ko je bila uredba sprejeta. Temu smo priča vsak dan v regijah in mestih. Ampak zdaj treba razmišljati o tem, kakšne politike eh, in eh, kakšne tematike si želimo. Če tega ne bo, potem bo izvajanje katastrofalno, prav tako zamud bo velik, veliko. veliko potem eh, zakonodaja na področju zakonodajnih in delegiranih aktov glede eh, finančne strukture. To ne bo jasno, ker stvari še niso pripravljene. In te teme morajo biti zdaj na mizi, zdaj morajo biti predmet razprave. Vi že izvajate urbano agendo za kohezijsko politiko s tem, ko prisluhnete nam, prisluhnete regijam in tako naprej. Vendar mislim, da morajo biti naše ideje jasne, jasno moramo razumeti to, zakaj gre. Če želite povsem drugačno kohezijsko politiko, potem bodite pozorni pri izvajanju. Sama živim v svetu izvajanja, poznam to, kako izvajanje poteka in to delo je res težko. Zelo težko je vzpostaviti že sam sistem, eh, sistem nadzora, naprimer, sistem upravljanja. In v zadnjih letih je bilo to res težko. Če boste zdaj šli do teh ljudi, ki so to delali dve leti in rekli, da bo kohezijska politika odslej drugačna, bo prišlo do prave resolucije, prave revolucije, oprostite. Mm, torej upravičenci želijo porabljati ta denar, ki jim je na voljo. Če boste povsem spremenili kohezijsko politiko, potem bodo odzivi zelo burni. Morate pa zagotoviti, da upravna osnova ostane ista. Mogoče boste spremenili prednostne naloge, eh, mogoče si boste prizadevali za več eh, prožnosti, zdaj, ko imamo različne krize, naprimer begunsko krizo in druge. Mm. Operativni programi so zdaj zasnovani na nek način in spremembe bodo vse skupaj močno zapletle. Torej, moje sporočilo je, da izkoristimo to, kar že imamo, preden vse skupaj zavržemo komisija proučuje tudi druge načine uporabe kohezijske politike. Zaenkrat krožijo razne neformalne ideje, eh, da bi naprimer dali sredstva državam članicam za izvedbo reform, za oblikovanje reformne agende, eh, torej da bi jim bili na voljo finančni instrumenti. Ne vem, kaj vi mislite o tem, ampak eh, mislim, da bi morali začeti igrati svojo vlogo in jasno povedati, kaj pričakujete od kohezijske politike. No, na urbanem področju eh, pa lahko povem, da bi po našem mnenju kohezijska politika morala biti bolj urbana. Eh, del je že zdaj približno 20 odstoten. Eh, mi si želimo, da bi bil ta odstotek višji. tudi več sredstev za delegacije v mesta bi potrebovali. Potem ITI, eh, razne delegacije. To so pomembni elementi. In to je pomembno, če želimo integriran pristop. Vendar pa se danes to ne dogaja. Z operativnimi programi že eh, porabljamo denar za urbano agendo, ampak ni pa dovolj povezav. No, to je pomemben element za nas. Partnerstva so tudi pomembna. Mesta predstavljajo 75 odstotkov prebivalstva oziroma toliko ljudi tam živi. Ne bom ponavljala teh podatkov. Če želite konkurenčno Evropo, potem se zavedajte, da mesta igrajo pomembno vlogo. Če želimo bolj urbano kohezijsko politiko, Potem morajo države članice oblikovati partnerske sporazume in pa operativne programe in to eh, v boljšem sodelovanju z mesti. Zdaj imamo operacije izbire, potem kodeks ravnanja, ki se ne spoštuje vedno, države članice se vedno lahko odločijo, ali bodo imele ITI ali ne. Mislim, da bi to lahko izboljšali pa še urbana inovativna dejanja oziroma dejavnosti. Mesta so se dobro odzvala na ta poziv in to je dober način, kako mesta spodbudimo k inovacijam. Ne da bi se pri tem morali soočiti s financiranjem iz ERDF. No, mogoče sem kaj izpustila, ampak eh, tukaj bom počasi zaključila še partnerstva in integriran pristop. Mislim, da sem glavna sporočila podala. Toliko zaenkrat o tej stopni, kjer se zdaj nahajamo. Mi smo vse čas pripravljeni se pogovarjati z vami tudi o tehničnih vprašanjih, izmenjavati mnenja in ideje v zvezi s tem, kaj se lahko še naredi. Uh, lahko govorimo o izvajanju strukturnih skladov, urbane dimenzije, kaj deluje, kaj ne deluje. Uh, Glavno sporočilo za nas pa je, da potrebujemo kohezijsko politiko, ki bo odprta za vsa ozemlja. To je tudi pomembno poudariti. Potem vse skupaj mora postati bolj urbano in povezave z ruralnim oziroma podeželskim svetom eh, se tudi morajo okrepiti. Imamo Eh, funkcionalna urbana območja, potem ruralna območja, podeželska območja in to povezavo bi bilo treba torej izboljšati. Izhajati bi morali iz dejanskih partnerstv, sodelovati z regijami, naprimer pri pripravi partnerskih sporazumov in operativnih programov. In vse skupaj mora postati tudi veliko bolj enostavno. Sama sem uh, tudi članica skupine na visoki ravni za poenostavitve in lahko vam povem, da obstajajo vsaj tri ali štiri področja, ki so tudi zelo politična in na katerih bi morali delati. Eh, področje revizije, potem državna pomoč, eh, časovni okvir ter eh, primarna in sekundarna zakonodaja. O tem bi lahko govorila cel dan, vendar pa to ni namen današnjega sestanka. Toliko zaenkrat torej, sem vam pa na razpolago. Eh, da se kadarkoli še srečamo in si izmenjamo podatke. Eh, lahko računate name, da vam bom predstavila vidik mest. Hvala, hvala, ker ste prišli danes k nam. To je del našega programa preverjanja, pa tudi del celotnega postopka, ki ga odbor regij vodi, ko gre za pričetek razprave o prihodni kohezijski politiki. Včeraj smo začeli s prvo razpravo o večletnem finančnem okviru oziroma s pripravo na to. To je bil prvi del te širše razprave. Danes smo slišali vaš prispevek in mislim, da bo tudi sestanek s predstavniki nacionalnih parlamentov na temo urbane agende pomagal pri um, dajanju večjega podarka na to tudi v prihodnji kohezijski politiki. Vsekakor trkate na odprta vrata, če lahko tako rečem. In veseli smo, da ste danes z nami in da ste tudi s tem nekako simbolizirate naše nadaljne sodelovanje. Upam pa, da boste lahko tudi prišli še na naše prihodne sestanke ali pa morda v kakšnem drugem formatu. Tako da se lahko tudi takrat pogovarjamo o prihodnosti mest v kohezijski politiki v prihodnje. Tako, če ni več kakšnih komentarjev, bi se vam najlepše zahvalila in se vidimo v prihodnje. Še enkrat hvala. Kolegice in kolegi, mi pa bomo nadaljevali za naslednjo točko na enem redu sprejetje sklepov koordinatorjev. Koordinatorji so se sestali včeraj in sklepi koordinatorjev so bili razposlani vsem po elektronski pošti. Ali se z njimi strinjate? Lahko to potrdimo, da nihče temu ne nasprotuje. Ali ima kdo kaj zapovedati po točko razno? Želim kaj omeniti? Ne. Potem pa bi ob tem priložnosti vse opomnila, da bo potekal sestanek glede spremanja odločitev v regijah, ki ga organizira skupina ELS in ki se danes ob pol šestih začne v knjižnici, zelo v čitalnici knjižnice. Gospod Valkarsel bo podal uvodni komentar, tam pa bodo tudi govorniki, naprimer gospa Hübnerjeva, ki bo govornica na tem dogodku. Tako, to je vse za danes. Naslednji sestanek odbora regij bo v torek 24. maja popovdne, kajti takrat bomo imeli samo pol dneva, eh, torej v torek 24. maja. To je zadnji komentar. Hvala tolmačem. Hvala vsem. S tem je zasedanje odbora regij za danes končano.